okay, we are, we are not very many because. Tako ni nas veliko v dvorani zaradi seje, ki sočasno poteka o dvojčku. Prepričana sem pa, da se bomo tisti, ki smo tukaj, lepo imeli. Najprej vas prosim za sprejetje dnevnega reda. Skoraj sem spet rekla sestan sestanek koordinatorjev. No, imam nekaj sporočil. Najprej, jutrišnja seja je odpovedana zaradi preložitve glasovanj o hipotekah, zato smo sedaj preložili kar vse. Imeli smo sestanek koordinatorjev z Tomasem Vajsom, predsednikom EFS. Eh, osmega maja bo potekalo to srečanje eh, ob dveh, lepo vabljeni. Naj vas spomnim na to, da je finančni in ekonomski svet pripravljen zadožen za to, da pripravlja srečanja ECOFIN in da nadzoruje eh, finančno in gospodarsko situacijo v državah članicah ter redno poroča o tem komisiji in svetu. EFC igra tudi ključno vlogo pri postopku zagotavljanja čezmernega primankljaja. To bo izmenjava mnen, ki bo poslancem omogočala, da razpravljajo o stanju na tem področju, tudi o časovnici za popravljanje oziroma odpravljanje čezmernih primankljajev. Seveda je to odprto srečanje koordinatorjev, ne bo prenašanja po spletu. Um, ne bo tudi novinarjev in lahko bomo postavili vprašanja, ki jih sicer v javnosti ne bi mogli. Naporočam tudi o zaključku pogajan, o predlogu sprememb k sporazumu, ki govori o Evropski banki za obnovo in razvoj. Uh, um, delovanje te banke bomo razširili na vzhodni in pa južni Mediteran v okviru pravila 73. Imeli smo en sam trialog, ki je potekal 24. aprila. Dosežen je bil politični dogovor in razjasnili smo vse podrobnosti v, v kasnejši pisni izjavi vseh pogajalskih strani. Um, govorim torej o pravilu 73. Če želi kdo izmed poročevalcev v senci kaj povedati v zvezi s tem, mu lahko damo to možnost. Če ne bo drugih ugovorov, bomo to besedilo predložili za plenarno zasedanje in o tem glasovali junija. Ali kdo temu odgovarja? Ne. Potem sem to izjavo podala. Ja, vedno pridejo ravno v napačnem trenutku s kavo. Sedaj pa je na vrsti izmenjava mnen z Valterjem Rademaherjem, ki je generalni direktor Eurostata. Z veseljem pozdravljam Valterja tukaj v našem odboru. Prepričana sem, da bo izmenjava mnen zelo zanimiva in eh, kar dajem besedo gospodu Rademaherju. Hvala lepa, gospa predsednica. Želel bi predstaviti glavne teme. Spoštovani poslanci, veliko veselje mi je, da lahko izmenjujemo mnenja o trenutni situaciji v Eurostatu, o tem, kakšni so naši strateški izzivi. Današnja izmenjava mnenja je dobrodošla novost, to je znamenje javnega osveščanja, da morajo statistični ukrepi podpreti politične razprave na nacionalni in pa evropski ravni. Veliko je bilo poizkusov, da bi modernizirali našo statistiko. Pod vodstvom komisije smo sprejeli nekaj težkih odločitev, ki so bile eh, zelo potrebne. Vaša politična zavezanost je bila pri tem ključnega pomena za uspeh. Politične pobude in pa pravne eh, reforme ter reforme upravljanja so sedaj začele kazati rezultate. Sedaj je skupno razumevanje to, da mora biti statistika prilagojena svojemu namenu. Statistika tudi mora biti zanesljiva, zato da je lahko del rešitve problema. Spodbujati mora demokratično odgovornost in pa dobro upravljanje v Evropi. Dobre kakovostne statistike so vedno bile v sami srčiki evropskega razvoja ni na ključe to, da je Eurostat bil eden izmed glavnih oddelkov Evropske komisije, eh, ki je bil ustvarjen z rimsko pogodbo leta 1957. In eh, ker eh, junija praznujem rojstni dan, bom za veseljem povedal, da sem tri mesece starejši kot pa začetek Eurostata, ki je bil septembra leta 1957 se pravi, sem eh, zmagal v tem majhnem boju. Naše statistike so se od takrat zelo razvile. Eurostat je s pomočjo skupnega sistema, ki temeli na vodanju samega Eurostata, sodeloval tudi z nacionalnimi statističnimi ustanovami. Eh, in eh, to delo je do sedaj potekalo dobro. Naše statistike so bosto ponudile podporo za ključne odločitve pri izgradnji Evrope. Eh, se pravi, začeli smo pri eh, skupnosti za premok in jeklo eh, v 50 letih prejšnjega stoletja. No, seveda se je v sedaj do leta 2012 veliko spremenilo. In uh, to seveda postavlja tudi pod vprašaj, mm, kakšna mora biti priprava statistike v Evropski uniji. Statistike se morajo ozvati na politične gospodarske, socialne, okoljske izzive, s katerimi se sooča Evropa. Statistični uradi se soočajo z uh, velikim primankovanjem virov. Uh, Eh, vedno več je popraševanja in manj imamo virov. Zato se spreminjajo naše vloge in pa naše odgovornosti. Politične in pa pravne odločitve, ki jih moramo sprejemati pol avtomatsko eh, na podlagi eh, kvantitativnih indikatorjev. Nekako se spreminjamo iz ustanove, ki je statistiko razumevala kot nek input, Eh, pri sprejemanju odločitev kot eh, neka institucija, ki vedno bolj eh, avtomatično vpliva na odločitve. Obstaja povezava med indikatorji in pa med, odlič, ehm, med odločitvami. No, nedavni dogodki, ki se jih vsi dobro spomnimo, so dodali še neko ključno razsežnost. Vsi smo se morali spomniti na to, kako bistvenega pomena je, da, poloči, da politične odločitve temelijo na uh, zelo zanesljivih in uradnih statistikah. Vsi poznamo, uh, kakšni so naši izzivi in ne gre jih podcenjevati. Spoštovani poslanci, kaj bi lahko bil odgovor na te naše probleme? Odgovor na to je Evropa potrebujemo evropsko rešitev za statistiko. To pomeni eh, strok režim za zagotavljanje kakovosti, je, eh, zmanjšati je potrebno paralelizme, okrepiti sodelovanje in eh, to pomeni, da potrebujemo resnični evropski statistični sistem. To mora biti nek institucionalni odgovor. V zadnjih letih so se zgodile številne pravne reforme, naj omenim samo nekateri izmed njih. Leta 2009 smo sprejeli tako imenovani statistični zakon, ki je uredba 223 iz leta 2009, torej ta uredba je bila sprejeta. Eh, in vaš, vaš prispevek je bil bistvenega pomena za to, da smo zagotovili standarde neodvisnosti, strokovnosti, eh, ki morajo mm, narekovati statistični sistem v Evropi. Statistični zakon se je izkazal za ključen korak naprej. Um, isto leto smo razkrili tudi napačno računovodsko poročanje v eni izmed držav članic, to je bila Grčija. Uh, o tem smo obvestili januarja 2010 eh, svetu in pa parlamentu. Uh, In eh, takrat smo na široko predstavili ta problem, ki je razkril vse pomankljivosti statičnega sistema v Grčiji. Prav tako smo se naučili Eh, to, kako so ti neljubi dogodki v nekateri, v eni izmed držav članic vplivali na celoten sistem evropske statistike. To nam ni pomagalo v težki politični razpravi o tem, kako se odzvati na globoko finančno in proračunsko krizo, eh, ki vse od takrat pesti evropsko gospodarstvo. Uh, Eh, predlagali smo, da bi takšne pomankljivosti odpravili pri samem izvoru. Eurostat je skupaj z državami članicami začel z obširnim sodelovanjem. Začeli smo sodelovati z grškimi statističnimi uradi, zato da bi spodbudili institucionalne reforme, da bi povečali kakovost poročanja o proračunskih podatkih in da bi eh, spet popravili grško statistiko dosegli smo velik napredek kljub velikim težavam, s katerimi smo se pri tem soočali. Nedavni, eh, nedavno poročilo iz aprila je četrto poročilo, ki razkriva eh, podatke o javnofinančnem primankljaju v Grčiji v polni meri. To je bil hiter in pomemben uspeh, ampak eh, s to nalogo bomo tudi v prihodnosti nadaljevali. Prav tako smo se naučili nekaterih ključnih lekcij. Ehm, bolj se zavedamo, kako pomemben je trden okvir za proračunske podatke. Hitro je potrebno odkriti in pa nadzorovati EDP podatke na nacionalni ravni. Ehm, prav tako imamo pomembne eh, računovodske eh, pristojnosti eh, z podporo Evropskega parlamenta in te pristojnosti bomo izkoristili za to, da bi preprečili, da se takšne epizode ponovijo, da pride do prekomernega primankljaja. Eh, objavljamo tudi poročila, eh, priporočila o tem, kako objavljati proračunske podatke. Eh, potrebno je zagotoviti odgovornost držav članic pri tem in zato se zauzima tudi Evropski parlament. Potrebno je standardizirati statistične standarde v tako imenovanih statističnih standardih IPSA. O tem smo pripravili tudi študijo. Um, In pri tem uh, tudi nekako želimo okrepiti um, evropski okvir za pripravljanje statističnih podatkov. Um, Pripravili smo tudi vizijo statičnih podatkih za naslednje desetletje. To je tlakovalo pot do, ambicioznega, do ambicioznega delovnega programa za okrepitev eh, statističnih metod v Evropskem statističnem sistemu. To pomeni pomembno sistemično spremembo. To je situacija, ki lahko prinese korist za vse eh, člane eh, Evropskega statističnega sistema. Eh, in to ni enostavna naloga, to pomeni, da potrebujemo eh, zelo široko zakonodajo, da potrebujemo integrirano zakonodajno. Eh, za, integriran zakonodajni okvir, zato da bomo lahko zmanjšali podvajanje podatkov, da bomo lahko izkoristili vse sinergije in pa poskrbeli za potrebno prožnost. Soočamo se z številnimi ovirami. Naprimer, stopnja in napredek v državah članicah. Tukaj opažamo zadržke pri tem, da se eh, izmenjuje podatkov, eh, opažamo tudi pomankljivosti na področju zaupnosti podatkov, potrebujemo fleksibilen pristop, tako da bomo imeli manj okvirnih regulacij, manj eh, inštrumentov sekundarne narave. Eh, in da bomo zato predvideli delegirane akte, ki eh, so predvideni v členu 290 PDU. Um, pripravili smo tudi katalog prednostnih nalog in pa uradnih statistik. Naš eh, cilj je ta, da bi okrepili naše vire in da bi s tem še naprej pripravljali statistike, ki bodo odražale hitro razvijajoče se Eh, potrebe naših uporabnikov. Um, gospodje poslanci, Evropska in monetarna unija lahko deluje samo, če se bo lahko zanašala na visoko, kakovo, na visoko kakovostne statistične podatke. In ko gre za upravljanje um, um, evro območja, uh, eh, lahko vi tukaj veliko prispevate. Nov evropski statistični sistem je bil zajet tudi v zakonodaji o ekonomskem upravljanju v tako imenovanem šestorčku. E, ta mandat pozdravljamo. Komisija je ravno e, predlagala, da bi spremenili statistično zakonodajo, zato da bi zagotovili učinkovito e, neodvisnost, da bi omogočili učinkovito uporabo administrativnih virov um, in da zagotovimo eh, sinergijo med nacionalno ravnijo in pa med um, evropsko ravnijo. Um, potrebno je poskrbeti za reforme na evropski in pa na nacionalni ravni. Veselim se vašega sodelovanja pri pomembnih uh, pogajanjih, ki nas čakajo. Uh, šlo bo za postopek soodločanja. Um, revidirati moramo tudi zakonodajo Eurostatu. Um, pripravljamo tudi nov okvir za nacionalne statistične sisteme. Moramo razmisliti o tem, kako lahko uvedemo zavezujoče standarde statistike, tako da bomo te lahko uporabili uporabljali pri odpravi makroekonomskih ravnovesij in da bomo s tem podkrepili strategijo za leto 2020. Tukaj se ne moremo odločati za, avtonom, eh, za nek eh, avtomatski prenos, ampak zagotoviti je potrebno kar najbolj visoke standarde. Ravno kar eh, revidiramo tudi sekundarno zakonodajo o statističnih sankcijah. In tudi tukaj ste vi prispevali veliko. Pozorno tudi zasledujemo razvoj dogodkov v zvezi z gospodarskim upravljanjem, eh, zasledujemo razvoj tako imenovanega dvojčka in eh, preučujemo, kako bo to vplivalo na uradne statistike, kako lahko Evropskemu statističnemu sistemu pomagamo, da uresniči svojo ulogo. Eh, niso samo vlade tiste, ki potrebujejo našo pomoč, tudi programska oprema potrebuje posodobitev. Um, Eh, enako velja za e ESA 210, za nacionalne uh, sisteme za pripravo statistik. Veselim se dialoga in pa pogajanj in upam, da bo končen rezultat takšen, da bo zagotovil vsa naša pričakovanja in pa kakovostne standarde iz naših predlogov. Še druge predlogi bodo sledili. Naj omenim novo statistiko o Eh, enotnem trgu, tako imenovano Simstat. To je zelo ambiciozen predlog, ki bo nadomestil trenutni Intrastat z bolj eh, učinkovitimi sistemi za um, notranji trg. To bo bistvenega pomena za zmanjšanje bremen v zvezi z statističnim delom. Eh, in ne na zadnje, Eurostat in pa EES si bosta še naprej prizadevala za prihodnost evropske statistike. Naprimer, Eh, ko gre za BDP in pa za pobude iz leta 2007, eh, želimo učinkovito gospodarsko statistiko združiti z podatki, ki govori o okoljskem in pa socialnem eh, značaju gospodarske rasti. Spoštovani poslanci, evropske statistike so v zadnjih letih doživele številne reforme, drugače ni šlo in zauzemam se za to, da bi vsi razumeli, da je učinkovit evropski statistični sistem pravi odgovor na izzive, ki nas čakajo v prihodnosti. Mm, tako bomo dobili učinkovito evropsko upravljanje, eh, razprečevanje in pa pripravljanje statističnih podatkov. Eurostat je zavezan eh, temu cilju. Eh, vesel sem, da pri tem nismo sami. Vaša podpora in pa interes eh, sta nam v veliko pomoč in eh, pripričan sem, da bo tako izstalo. Potrebujemo močno politično zaupanje za to, da bomo lahko uresničili naše reforme in da bomo se lahko odzvali na zahteve evropske statistike in pa naših državljanov. Status quo ni mm, možnost za nas. Eh, čakajo nas težki izzivi, ampak s tem bomo prispevali tudi k evropski integraciji. Eh, veselim se eh, tudi naslednjih trenutkov v prihodnosti, ko bom lahko z vami izmenjaval mnenja in bom lahko poročal o tem, kako dobra statistična politika prispeva k ehm, pametnejšemu sprejemanju odločitev v tem hitro razvijajočem se svetu. Thank you very much, Walter. Uh, this committee, I... Hvala lepa. Ja, pripričan sem, da je ta odbor vaš prijatelj in pa prijatelj Eurostata. Eh, skušali smo vam zagotoviti kar največ eh, pristojnosti, zato smo se prizadevali že dolgo. Zato si odbor prizadeval že predtem, ko sem sama uh, postala poslanka in vesela sem, da so se naša prizadevanja sedaj končno uresničila pri šestočku in pa drugih zakonodajnih predlogih. No, sedaj pa dajem besedo eh, poslancem za vprašanja. Zanima me, če so z nami kakšni koordinatorji, ki bi želeli spregovoriti prvi. Uh, ne. Sren, ali prosiš za besedo? Of, uh, uh, ja, mislim, da lahko upoštevamo vrstni red, po katerem so se poslanci javili. Uh, dobro, potem, Edvard, uh, lahko prvi spregovoriš ti. Ja, hvala lepa. Uh, najprej bi pozdravil gospoda Radermacherja. No, ko govorimo o statistiki na splošno, je samo malo statističnih podatkov bolj pomembnih kot pa podatki o um, um, prekomernih primankljajih in pa državnem dolgu. Pa prav pomankanje podatkov o tem je bil sam izvor problemov v državi, ki ste jo omenili. Ampak mislim, da so tudi druge države prispevale k nejasnim informacijam z svojim kreativnim računovodenjem. In to se še vedno dogaja. Strinjam se, potrebujemo skupne računovodske standarde. Eh, seveda imamo pri tem tudi eh, evropski statistični sistem, ampak še vedno obstajajo države, ki imajo um, sistem uh, toka gotovine in drugačne sisteme. In sicer morajo poročati o svojih sistemih komisiji, ampak to je lahko še vedno zavajujoče. mislim, da gre tukaj za neko kreativno računovodenje in zanima me, kakšno je vaše mnenje o takšnih postopkih. Well, I, I think um, for the time being, uh, my. Ja, zaenkrat bi rekel naslednje. seveda moramo odsotnost solidnih sistemov računovod, računovodena v državah članicah nadomestiti s tem, da poskrbimo za prehod iz uh, Torej, poskrbiti moramo za prehod tega sistema denarnega toka za, eh, na sistem krul. Potrebujemo primerljiv sistem krul v vseh državah članicah. Ampak seveda obstajajo številni ugovori pri vzpostavitvi takšnega sistema. Obstajajo tehnični problemi, uh, obstajajo dvomi glede tega, ali je ta sistem stroškovno učinkovit, ali lahko prispeva k, finanč, eh, k izboljšanim finančnim odločitvam. Preučiti moramo rezultate naše študije, rezultati bodo na voljo ob koncu letošnjega leta. in na to bomo lahko pripravili akcijski načrt o tem, kako izvajati sistem na podlagi poslovnega dogodka za vse države članice. Eh, ja, tukaj obstaja veliko eh, pomisleko, da bo ta sistem drag, da ni koristen za javni sektor, eh, celo poslanci v nacionalnih eh, državah članicah eh, včasih niso, včasih niso naklonjeni temu sistemu. Ampak kljub tem eh, pri teh pomislekih moramo upoštevati, da bi z vzpostavitvijo tega sistema prišlo do popolnoma drugačnega načina preglednosti, kot so je uh, oni vajeni. Ja, za preglednostjo je vedno problem, pravi predsednica. Okay, Wolf. Thanks, Sharon. Hvala lepa, Sharon. Hvala lepa gospodu Radermacherju, da ste na voljo za pogovor z nami. No, vaše poročilo je bilo relativno pozitivno. Upamo, da ne bo še en, trajalo še enkrat 60 let, eh, preden bomo blizu tej končni evropski statistični rešitvi. Res je, da imamo kar veliko negativnih izkušenj iz preteklosti. Sam sem eh, v parlamentu že od leta 2004, že od leta 2005 se zauzemamo za to, da bi Eurostat imel večje pristojnosti. Vsi smo vedeli, da so stvari v Grčiji narobe, pa nišče ni ukrepal in eh, celo Nemčija je takrat nasprotovala temu, da bi Eurostat dobil večje pristojnosti. In eh, če pripomnim nekaj k temu, kar je povedal kolega Edvard. Um, leta 2004 sem uh, se prvi zavzel za močne statistične standarde, kljub sem ugovorom. Um, vem, da države članice tukaj ugovarjajo, da to predstavlja velike uh, stroške. Če um, spride do neustreznega računovodenja v državi, kot je Nemčija, ima to lahko seveda zelo uh, hude posledice. Če si danes um, ogledamo stanje Eurostata, kljub vsemu napredku, ki ste ga dosegli, ali ste prepričani, da je pravilno, ko primerjamo statistične sisteme posameznih državah članic, statistike posameznih držav članic, uh, Sam mislim, da je celo znotraj neke države eh, podatek statističnega urada iz ene države drugačen kot podatek nekega drugega statističnega urada. In zato obstajajo razlike tudi med posameznimi državami članicami, ko gre za podatke o izvozu iz Nemčije v Francijo v Nemčiji so statistični podatki drugačni, kot so statistični podatki o tem v Franciji. In eh, tukaj obstaja še ogromno takšnih primerov. Sprašujem se, ali smo resnično tako daleč, da bi lahko rekli, da bi lahko z lahko to pravili eh, to vrstne ovire. Eh, statistika ni namen sama sebi, statistika bi morala biti podlaga za sprejemanje odločitev in statistika bi morala služiti tudi kot svarilo. In ravno ko pomislim na gospodarsko upravljanje v Evropi, v, če pomislim na eh, območje evra in tako naprej, potem si predstavljam, da statistika, ki jo pripravljate, lahko marsikje uh, poskrbi za podatke, ki opozorijo na to, da je nekje potrebno ukrepati. Ampak ne vem, če so se države pripravljene zavezati temu, da si bodo med seboj zaupale in izmenjavale podatke. Eh, dobro, države so se sicer zavezale fiskalnemu paktu in pa paktu stabilnosti za rast, ampak eh, vseeno si še vedno ne izmenjujejo podatkov. Zato tukaj ne bi bil preveč optimističen. Zdi se mi, da države še vedno raje postopajo po svoje. Okay, so, um, the, um, for... Hvala lepa. No, kar, gre, um, kar se tiče primerljivosti finančnih podatkov. Tukaj gre za neko raven primerljivosti, ki je enkratna ko gre naprimer za kriterije z Maastrichta in pa za primankljaje, eh, za javno finančne primankljaje, imamo primerjalne kriterije za države, ki jih nikakor ne bi mogli eh, primerjati z podatki iz eh, G20, podatke, ki jih imajo v ZDA, v Kanadi. Mi imamo tukaj zanesljiv sistem za zagotavljanje kakovosti, ki lahko zagotovi, da vsi statistični uradi delujejo po enakih pravilih. Seveda pa je takšno, um, takšne kriterije kakovosti težko zahtevati za, vseh, za vseh 350 uh, različnih statistik. Ko gre na primer za ribogojstvo, za counted in France and the oysters counted. Ko gre na primer za ostrige recimo, se lahko strinjamo, da podatki eh, o ostrigah v Franciji ali v Španiji ne morejo biti enaka kakovosti kot pa podatki eh, o finančni statistiki. Moramo se vprašati, zakaj potrebujemo primerljivost. Koliko odstopanj lahko dovolimo? vsako odstopanje seveda predstavlja določen strošek, določeno pomankljivost. Tukaj ni enostavne poti naprej. Um, razumeti moramo, kateri izmed uh, teh uh, podatkov iz 350 različnih uh, statistik je pomemben za našo za podatke, ki jih želimo primerjati. No, menili ste tudi pokojninske sisteme. Lahko vam zagotovim, da tukaj predlog komisije odgovarja standardem Združenih narodov. Uh, gre za nek skrit dolg, ki se skriva v uh, pokojninskem sistemu. Ta dolg je potrebno razkriti in to na obvezen način. Trenutno tri države članice želijo ta predlog blokirati. V trenutni razpravi o ESA 2010 uh, in nažalost gre tukaj za tri največje države članice. Saj vejo, kakšno tveganje se tukaj skriva. Ampak skupaj z vami, pa skupaj z predsedstvom, sem prepričan, da bomo lahko tudi te tri države članice prepričali v to, da bodo sprejeli ta predlog, tako da bomo do leta 2014 lahko izračunali uh, eh, vse dolg vključno z tistim, ki se skriva v pokojninskem sistemu. Enako gre za vozila za posebni namen, PPE. Eh, tukaj gre za celo vrsto inovativnih finančnih inštrumentov. V naši izjavi za tisk eh, iz dne 23. aprila smo vam dali priložnost eh, ne samo to, da si ogledate kriterije iz Maastrichta za eh, primankljaje, ampak ponujamo tudi možnost za izračun po vaših, eh, glede na vaše lastne potrebe. To že pripravljamo, pripravljamo pa še ključne predloge za to, da boste imeli vse podatke, ki jih potrebujemo. Nič ne sme ostati skrito. No, še ta primerjava jabolk z jabolki. Dva primera, ki ste jih e, omenili. Gre za delovni trg, za podatke o brezposelnosti. E, res je, če primerjate statistike v državah članicah med uh, statističnimi podatki o brezposelnosti in prijavljenimi brezposelnimi, bi seveda tukaj ugotovili, da, da se ti podatki razhajajo. Ampak obstaja standardizirana raziskava, Labor Force, to je edini vir podatkov, ki uh, jih lahko med seboj primerjamo. In tukaj lahko nemške številke primerjamo tudi s, tisti, s tistimi iz eh, Francije, Italije, Cipra ali Malte. Kar se tiče notranjih evropskih trgovskih tokov, trenutno imamo tako imenovane vzorcalne razlike. Eh, vsota izvozov iz neke države ni enaka vsoti uvozov, ki se ga izračuna na podlagi dvojnih meril. To predstavlja 50 odstotka administrativnega bremena za statistiko. Eh, že leta si prizadevamo, da bi takšno breme odpravili, ampak do sedaj pri tem nismo bili uspešni. Sedaj pripravljamo novo pobudo Simstart, statistiko o notranjem trgu, ker želimo nekakšno šengensko cono podatkov, če se lahko tako izrazim. In z to pobudo bi omogočili, da bi statistični podatki lahko tekli iz ene evropske države v drugo. Tukaj so države članice nekoliko zadržane. Eh, zdi se jim, da izgubljajo suverenost, nadzor, ker mora pač zaupati svojim sosedam. In zato govorim o tem, da potrebujemo resničen evropski statistični sistem, ne samo koordinirane nacionalne statistične sisteme potrebujemo seveda tudi ustrezen nadzor. Ko bomo imeli podpisano zavezo o zaupnosti, ki bo zakonodajni inštrument, eh, potem bomo lahko v primeru kršitev držav člani začeli za postopkom kršitev in eh, države članice eh, in sprožili tudi postopek pred sodiščem proti državam članicam, če bo to potrebno. Najlepša hvala. Mislim, da sedaj razumem, zakaj se tako veselite trialoga o e ESI 2010. Prepričana sem, da imate dobrega poročevalca na poročevalko, ker sem to sama, če se sprašujete, kdo to je. Sedaj pa odam. Najlepša hvala tudi z moje strani. Dobrodošli, gospod Radermacher kot ste že povedali in tudi gospa predsedojoča je omenila, da so sedaj statični podatki v središču javne razprave. Veliko teh podatkov smo razkrili, to je bilo dobro. Prepričani pa smo, da bo nalog vedno več, da bo rasla tudi politična, pomembno za pomen tega. Vi morate povedati, kaj je najbolj pomembno za politiko. Mi bomo našli ravnovesje v evroobmočju samo takrat, ko bomo našli pot iz krize na podlagi dobrih in eh, zanesljivih statističnih podatkov. Veliko kolegov meni, da moramo bolj natančno meriti tudi politične rezultate, oziroma politike, ki se jih izvaja v državah članicah. Lahko bi izmerili, kako dober je boj proti brezposobnosti med mladimi. Imamo merila, oziroma kriterije, s katerimi lahko merimo takšne politike, kako zelo dobri so rezultati izobraževanja in šolstva, lahko merimo v zaposljivosti mladih, kako eh, dober je zdravstveni sistem, je pač eh, stanje javnega zdravja. Vse to bomo morali meriti v prihodnosti. In upam tudi, da bomo temu primerno uvedli tudi sankcije. Sam vem, da obstajajo tisti, ki pravijo, da že imamo avtomatične sankcije. Je statistika pripravljena na to, ko bomo izvajali strategijo 2020? In če imamo torej primerljivost in pa že določena merila za merjenje rezultatov. Moj odgovor se glasi takole. Mi moramo še izboljšati sistem za zagotavljanje kakovosti fiskalnih podatkov za merjenje proračunskega primankljaja. To je bistveno. Imamo že zelo strok režim za zagotavljanje kakovosti fiskalnih podatkov. Potem pa imamo tudi kazalnike znotraj primerljivih podatkov na področju makroekonomije. V zbiranje teh podatkov pa moramo uvesti tudi primerljivost, kajti tukaj so vključeni tudi zasebni sektori in pa tudi gospodinstva. Zelo težko bi dosegli, da bi zagotovili enako stopnjo zaželene kakovosti posod, vendar pa moramo postaviti skupen sistem za merjenje kakovosti. Imamo statistično uredbo, na tem pa imamo tudi uredbo 479, ki zagotavlja kakovost. Želimo pa tudi predlagati nove kazalnike. Tretji korak pa bi bil, da takoj, ko dobimo glavne kazalnike in potem še kazalnike, ki izhajajo iz teh, bomo iz tega lahko išli in gradili na tem politično razpravo in dosegli, da bodo ti kazalniki bodo tesni. Kaj ti obstaja mnenje, da ko kazalnike uporabljamo za politične namene, bo do ti dobri kazalniki. Ti kazalniki, makroekonomski kazalniki, niso bili zanimivi, preden jih niso začeli uporabljati pri oblikovanju masterske pogodbe. Samo takrat, ko statične podatke uporabljate v mašineriji za spremanje odločitev, so ti kazalniki zanimivi za politike. Gotovo je, da je to povezano tudi z vprašanjem sredstev in virov. In eh, z tega se zopet vrnemo na evropsko rešitev mi vedno znova izumemo toplo vodo sedemkrat in se vračamo vedno na isto izhodišče. Torej, vprašanje se vedno znova pojavlja, kako spremeniti sistem zato, da bomo sprožili sredstva za zagotavljanje kvalitete. Najlepša hvala, Sven. Najlepša hvala, gospod Rademacher, za vaš obisk rad bi vas opozoril na nekaj vprašanj iz našega poročila. Nekaj, kar smo tukaj že omenili, to so kazalniki za strategijo 2020, ki so odločilnega pomena. To vi povdarjate tudi na vaši spletni strani. Vendar pa je situacija takšna, da se kazalniki za okolje iztečejo leta 2009, za 2010 in 2011 podatkov še nimamo. To nas ovira pri sprejemanju političnih odločitev, zato ker bomo maja torej sprejemali priporočila v okviru evropskega semestra. Zato bi nam ti podatki zelo koristili. Zato vas sprašujem, kako bi lahko dobili čim bolj žurne podatke. Omenili ste tudi zaščito pred nepredvedljivimi dogodki, ko gre za pokojninske sisteme. Zanima me, kako bi vi to vključili v six-pack, v šesterček, kaj ti nič nam ne koristi, če državni dolg in proračunski primankljaj skrivamo in zakrivamo za eh, drugimi postavkami in eh, to pač zakrijemo z pokojninskimi sistemi, naprimer. V vašem poročilu piše, da potrebujemo podatke, ki bodo prijazni do upravnika da bomo iz teh podatkih, podatkov lahko izdelovali grafike za spremanje odločitev za naša poročila, da bodo podatki bolj popolni. Seveda se zelo trudite, to vem, sam vedno uporabljam vaše podatke, vendar pa me zanima, kako boste izboljšali to preglednost podatkov, da bo Evropski parlament lahko te redno uporabljal. Prvo vprašanje je najtežje. Kako izboljšati ažurnost podatkov glede socialnega okolja, glede na to, da so tukaj podatki drugačnega značaja kot eh, podatki na področju gospodarstva in financ. Kot eh, lahko eh, vidite iz eh, BDP in tudi iz drugih podatkov, se zelo trudimo za ažurnost. Sodelujemo tudi s službami komisije. Mogoče ne gre samo za delo Eurostata, vendar pa si zamišljamo, da bi tesneje sodelovali z GIC-em, da bi lahko dobili še podatke, ki nam manjkajo in da bi ti podatki bili ažurni, da bi ti lahko združili statistiko. Vprašanje pa je, kako daleč lahko gremo, da bi dobili podatke na podlagi opazovanja. Veliko smo že storili in izboljšati, če si pogledate nazaj področje kazalnika potrošniških cen. Te podatki so zelo ažurni. Imamo tudi hitrejše postopke za podatke četrtletja, fiskalnega četrtletja, zato sem prepričan, da nam bo to uspelo tudi na področju socialnih zadev, zato da bomo lahko dobili tudi ocene za raziskavo, ki smo imeli Eurosilk, da bomo izboljšali tudi podatke z področja energije. Če si pogledate te podatke za leto 2012, Te podatke dobimo dosti hitreje kot v preteklosti. Probleme pa imamo s podatki o odpadkih in z drugimi vrstami podatkov. Upošteval bom vaše pripombe, skušal bom storiti vse, kar lahko, da bomo maksimalno izboljšali naše podatke in da bomo lahko sodelovali z JRC-em, ja, izboljšali naše kazalnike. In še o preprečevanju nepredvidljivih dogodkov. gre za dolg javnih podjetij, gre za jamstva vlade in pa vladne pokojnine, če četrtič obveznosti, ki izhajajo iz javno-zasebnih partnerstv. Naš načrt je, da vam damo na voljo celo paleto informacij, da dobite cel skupek in koš informacij, zato da dobite celotno in eh, obsežno sliko o finančni situaciji v določeni državi. Vseeno pa bi rad povdaril, da je dolg tukaj v središču problematike in eh, naša zakonodaja nas ob obvezuje, da objavimo te podatke. Mi torej gledamo samo plat obveznosti, ne pa aktive. Zelo težko je integrirati ta način, če imate samo enostranske kazalnike. Zato, da lahko tolmačimo bruto dolg, potrebujete obe plati. bilance in to tukaj lahko ustrimo še več, kot smo do sedaj. Vem, da bo jutri ali pa jutrišnjem sestanek ker boste sodelovali tudi vi. Zelo smo zadovoljni, da boste odprli to vprašanje. Tesno sodelujemo s uh, uporabniki na podlagi raziskave o zadovoljstvi uporabnikov. To raziskavo uporabljamo letno. Običajno so uporabniki zelo zadovoljni, prepričan pa sem, da nam boste povedali, kaj še potrebujete in kaj bi lahko bilo še bolje. Najlepša hvala, Sofi. Najlepša hvala, gospa predsednica. Čisto kratko vprašanje imam. V vaši predstavitvi in v vaših odgovorih ste bili zelo optimistični in pozitivni o dogovorih, o sporazumih. Potem pa ste bili mestoma tudi zelo zadržani in previdni. Slišali smo tudi predstavitev lansko leto vašega kolega in Slišali smo, da obstaja še veliko pomakljivosti glede izvajanja vsega dogovorjenega. Zanima me, koliko razumevanja moramo imeti za nacionalne značilnosti, tradicije, nacionalne modele in odločitve. Vse je v redu do takrat, ko je vsak odgovoren sam zase, vendar pa imamo skupno valuto. Torej, Vse, kar stori ena država, vpliva tudi na druge. Če združimo oboje, torej dejstvo, da imamo še nekaj držav, ki ne izvajajo tega, kar smo se dogovorili glede statističnih podatkov, po drugi strani pa imamo torej dejstvo, da lahko to vpliva tudi na druge države. Bil sem vljuden in optimističen, to je pač moje delo. Uporabljal pa sem tudi besede, kot eh, je dejavnik blokade, ko gre za izvanje resničnega evropskega statističnega sistema. V mojih odgovorih sem bil odkrit, ko sem omenjal, kje obstajajo ti dejavniki. Soočamo se s situacijo, ki ni značilna stam, samo za statistiko. Torej, ta preobrazba iz nacionalnih sistemov na evropski sistem, ki bi ga razdrobili na nacionalne sisteme, to je zelo boleče. Vendar pa se strinjam s tem, da tek za korenite spremembe in da izvajamo sistem, ki smo ga sprejeli leta 2009 v uredbi. Govorimo namreč o evropskem statičnem sistemu, ne pa o koordiniranih nacionalnih sistemih. Omenjal sem že statistike o enotnem trgu. To je v skladu s tistem, kar ste že dejali sedaj BDP nizozemske računamo na podlagi trgovinskih statistik o zonani trgovini, ki niso v skladu z statistikami za zonani trgovino, ki se jih uporablja v drugih državah članicah. Zamislite si, da nizozemska mm, reče, da ne zaupa podatkom o uvozu iz drugih držav članic in zato upravijo svoje izračune. Vidite, kaj želim eh, reči. Torej, imamo avtonomijo izračuna BDP-ja v državah članicah in naš namen je, da statičnega vidika odpravimo te razlike. Pomembna je tudi demografija. Sedaj toleriramo variacije v številkah glede prebivalcev. Te razlike ne dosežejo desetih odstotkov, vendar pa so dovolj velike za to, da nas skrbijo. Sprožili smo razpravo na podlagi katere bomo pripravili predlog, kjer se jasno opredeli, da se prebivalstvo eh, meri in izračuna na podlagi določenih jasnih kriterijev. Imamo nekaj večjih sprememb. In v naslednjih letih bomo videli poskusno obdobje, kjer se bo izkazalo, če so države članice pripravljene na evropski statični sistem. V Nemčiji je Bundesland že izrazil svoje negativno mnenje o uredbi 25, ker naj ta ne bi bila v skladu s delovanjem uprave v Nemčiji takšne naloge nas čakajo. Žal mi je. Najlepša hvala, Hans Peter. Hvala lepa, gospa predsednica, generalni direktor, gospod Rademacher, tudi sam sem vaš obživalec. Zaradi zdravstvenih razlogov nisem tako natančno spremljal vašega dela, kot bi si to želel. Ste danes že prebrali članek v Špiglu o Italiji? tukaj se natančno opiše na podlagi raz, javnomnenjskih raziskovanj, kako je prišlo do vstopa Italije v evroobmočje in kakšno vlogo je takrat odigral Eurostat. Ne želim doseči, da si preberete ta članek, ampak povdariti, kakšne zaključke lahko povlečemo iz tega. Tukaj so podrobnosti, naprimer, kako so leta 1998 priredili bilančno stanje v Italiji, kakšno vlogo je imela centralna banka glede proračunskega primankljaja. Eurostat ni podal um, takrat pozitivnega mnenja vendar pa smo potem videli, da so v Italiji izpolnili mastrike kriterije glede proračuna. Vi verjetno veste, kakšen je politični pritisk, ko pride do takšnih situacij. Govorimo o politični odgovornosti v teh primerov in da smo takrat sprejeli Italijo v evroobmočje, čeprav je obstajalo tvo tveganje. Kakšna je podlaga glede vašega dela in financ in kako se to razvija, da se takšne stvari ne bodo več ponovile? In eh, kako boste preprečili, da bi na mesto Italije bila sedaj Poljska v takšnem položaju? Da bi zaradi političnih razlogov stvari predstavljali eh, lepše, kot so v resnici? Lahko si zamišljamo in predstavljamo, da bi zopet prišlo do takšne situacije kako se boste pripravili na to, da Eurostata ne bomo več zlorabljali zaradi političnih razlogov v prihodnosti. Seveda bom prebral ta članek na iPadu sem si že snel ta članek, vendar pa še nisem imel časa, da ga preberem. Govorimo o obdobju ob koncu leta 1990, ko je bilo stanje v Eurostatu, kot tudi viri, ki smo jih imeli na, razlo, na razpolago, popolnoma drugačni. Takrat nismo imeli niti enote, ki bi delala s finančnimi statistikami. Imeli smo oddelek, kjer smo imeli zaposlene tri osebe, ki so bile pristojne za te statistike. Potem pa smo se soočali z, z to kreativnostjo in um, ustvarjanjem finančnih poročil. Ob koncu 90-ih let smo imeli tri osebe v Eurostatu, ki so delale na tem področju. Sedaj pa imamo 50 zaposlenih, ki delajo s finančnimi podatki. ima, sodelujemo s petimi državami članicami, kjer smo obiskali centralne statistične organe na nacionalni ravni in tudi na regionalni ravni, vključno z Nemčijo in Avstrijo. Zato menim, da lahko sedaj trdimo, da smo ohranjali inventar, s katerim lahko ocenimo kvaliteto statičnih podatkov v vseh državah članicah. In takoj, ko bi opazili nevarnost upadanja kvalitete podatkov, bi organizirali metodološki obisk, ki je termin, ki ga uporabljamo, ko pride do takšnih tveganj in grožen. Če primerjamo situacijo v zvezi z fiskalnimi podatki, lahko rečem, da je situacija danes popolnoma drugačna, kot je bila v 90-ih. In kakšno je naše stališče? Soočamo se s težavo sredstev in virov in pa tudi s problemom vpliva naših kolegov v nacionalnih enotah, da vplivajo in nadzorujejo to, kar se dogaja v državah članicah. Vendar pa je to tudi del našega predloga, ki smo ga vključili v predlog spremembe za uredbo o statičnih podatkov. Torej, da okrepimo vlogo nacionalnih statičnih inštitucij in. Po mojem mnenju je to manjkajoči vezni člen ki bi omogočil našim kolegom v prestolnicah, da imajo orodja in pa tudi pristojnosti, da nadzorujejo to, kar se dogaja v njihovih državah članicah. Najlepša hvala, Lija. Najlepša hvala. Tri konkretna vprašanja imam. Prvič v zvezi z Grčijo. ali je Eurostat vedel za problem, kar zadeva zanesljivost eh, podatkov Grčije v zvezi z zadolženostjo. To je prvo vprašanje, ki se nanaša tudi na to, kar je pravkar kolega rekel v zvezi z Italijo. Zanima me odgovor na to vprašanje. Drugo vprašanje se nanaša na to, kar ste rekli, namreč da kazalniki morajo biti podlaga za usmerjanje gospodarske politike. V sedanji razpravi o davčnem sporazumu so ravno ti kazalniki v srčiki vseh razprav. In zanima me, kako v Eurostatu uporabljate te kazalnike in kaj menite, ali so ti podatki relevantni. Mnogi ekonomisti namreč pravijo, da se ti kazalniki hitro spreminjajo, zlasti ko gre za strukturni primankljaj, ki je tesno povezan z eh, primankljajem na tekočem računu. Lahko bi se torej vprašali, ali je ta kazalnik sploh pomemben, relevanten, ko gre za usmerjanje trenutne gospodarske politike. Kajti ta neutralizira nekatere podatke. In moje tretje vprašanje. Okoljska politika. V Združenih narodih obstaja kazalnik, ki se imenuje razvoj ljudi in ta meri kakovost rasti. V Eurostatu imate nek, nekaj podobnega v pripravi, ampak zanima me, ali imate tudi kakšen kazalnik, za razvoj človeških virov. Ali razmišljate o tem? Uh, Hvala. Prvo vprašanje, ali je Eurostat poznal te dejstvo, da so popačili podatke v Grčiji? Ja, vrniti se je treba na poročilo iz januarja 2010. V tem poročilu je zapisano, oglejte si izjave za tisk v re, več letih. Leta 2005 je Eurostat samo za eno izjemo izrazil pomisleka v zvezi z grškimi podatki. Vedno smo torej dvomili v relevantnost uradno sporočenih grških podatkov. To potrjuje, da smo imeli dvome. Torej, zavedali smo se obstoja problemov takrat po drugi strani pa tako kot tožilec smo videli neke signale in kazalni, kazalnike, ampak ničesar nismo mogli dokazati. Kolege statistike v Grčiji smo povprašali o teh podatkih. Sam sem na svoji prvi misiji, ko sem prišel v Eurostat, šel v Grčijo in jih vprašal, ste preverili to, to, to in to. In s podpisom ministra so si potrdili, da so podatki točni. Torej enostavno ni bilo možno dokazati tega, da gre za frizirane podatke. Zato smo v poročilu leta 2010 običajno, neobičajno frazo uporabili. Rekli smo, prišlo je do namernega napačnega poročanja. In to je zelo odločna fraza. Torej, šlo je za namerno posredovanje napačnih podatkov, predtem pa nismo imeli pristojnosti, da bi odprli omare in si ogledali okostnjake. No, to se je sedaj spremenilo, sedaj imamo svoje pristojnosti za to in sedaj smo lahko odpravili svoje pomisleke oziroma pridržke. Sedaj smo videli uradne grške podatke. Drugo vprašanje je strukturni primankljaj. Ne, tega v statistiki ne uporabljamo, tega koncepta. Uporabljamo samo koncept primankljaja, kot je opredeljen v ESA uredbi. Gre za primankljaj vlade, ki ga izračunavamo vsako četrtletje in vsako leto. In podatki za četrtletje že kažejo, kako nevarni je lahko razvoj, recimo. Tretje vprašanje. Indeks razvoja človeških verov, HDI, ki ga uporablja je v Združeni narodi. Ne, tega kazalnika mi ne uporabljajo zaradi velike kritike tega kazalnika. V HDI-ju je namreč vključena tudi lestvica, po kateri so razvrščene države. V HDI-ju je več statističnih podatkov, ki prihajajo iz uradnih verov, ampak mi menimo, da ne bi smeli teh uradnih podatkov uporabljati za pripravo 20-25 različnih kazalnikov kjer bi imeli neko ocenjevalno lestvico. Gre za tako imenovani sestavljeni kazalnik in razvrščanje znotraj kazalnika je normativno razvrščanje. Priporočam vam, da si ogledate našo spletno stran in si ogledate poročilo Sustainable Development Report, torej o trajnostnem razvoju. In tukaj imate vse sestavine, ki so v kazalniku človeškega razvoja skupaj s političnimi cilji. To bom naredili tudi za strategijo EU 2020 in pokazali bomo to v časovni seriji glede na zastavljene cilje. Imeli bomo tako kot pri vremenskih napovedih neke simbole, recimo sonce, kar pomeni, ja, vse je v redu in e, blisk, naprimer tam, ko gredo stvari na robe. To poročilo je enostavno, razumljivo in če ga preberete, boste videli, kje je napredek Evrope glede na cilje ustrezen in kje ne. Bomo pa od leta 2013 v poročilo vključili tudi podatek o zaznanim blago, blaginji državljanov v tako imani EU Silk študiji. To je študija eh, osebnih dohodkov in pogojev, življenskih pogojev v Evropski uniji. Torej recimo za izobraževanje, za zdravje, za trg dela in tako naprej bomo zbirali podatke. Spraševali pa bomo državljane tudi o tem, kako gledajo sami na svoje zdravje oziroma okolje v svojem konkretnem položaju. Na ta način bomo prišli do bolj popolne slike, ne samo o dejstvih, temveč tudi o tem, kako državljani zaznavajo situacijo. Antolin je zadnji. Bueno, muchas gracias. Hvala lepa, da ste prišli k nam. Rad bi zastavil dve vprašanji. Eno od teh vprašanj je konkretno, kako izboljšati statistični vpliv uredb v tem trenutku glede majhnih in srednje velikih podjetij. Govorimo o izjemi uporabe računovodskih standardov. In drugo vprašanje, nujno je, da imamo primerljive podatko, podatke v realnem času. V strategiji EU 2020 gre za združevanje ne samo držav, ampak tudi za regije, ko gre za informacije. Kako bi lahko izboljšali tudi ta vidik? Hvala. Um, dovolite da razlikujem ti dve med dvema vprašanjema regije na eni strani in politični učinek na drugi v uradnih statističnih podatkih še ne merimo učinka političnih ukrepov torej nimamo neke ocene učinkov neposredne ponekod slučajno se to sklada z našim običajnim programom in vidimo, kakšen je učinek nekaterih kazalnikov. Nimamo pa neke povezave in rečemo, to je breme za majhna in srednje velika podjetja zaradi političnih odločitev. Po drugi strani potem pride do spremembe zakonodaje in vidimo, ali se to breme zmanjša ali ne. To bi morali izračunavati z modelom standardnih stroškov ki je sicer na voljo v mnogih državah članicah. Ko sem sam bil še eh, direktor Nemškega statističnega urada v preteklosti, je ta urad uporabljal model standardnih stroškov in za Nemčijo smo lahko izračunali ta podatek. Za enkrat pa to še ni uradni statistični podatek. Potem za regije. Ja, to mislim, da je zelo pomembno v mnogih kazalnikih nima smisla primerjati majhnih držav z velikimi, recimo Slovenije s Francijo. Zlasti, ko gre za trg dela in za tako vane socialne, politične, eh, statistične podatke. Tam je treba stvari razbiti po regijah. Na ta način postaja zbiranje statističnih podatkov zelo drago. Recimo, če hočete imeti zanesljive podatke za neko regijo, morate za to regijo imeti dovolj velik statistični vzorec. Vendar trudimo se, zlasti za socialne statistične podatke in okoljske, poskušamo sedaj razdelati podatke po regijah. In tukaj je potem lažje primerjati recimo jug eh, Italije s Slovenijo. Najlepša hvala. Alter. Sveda, kot sem rekla na začetku, veste, da je parlament podpornik Eurostata. Vem, da ko ste bili v Nemčiji, direktor um, statističnega uradva, smo nekoliko ostrejšo zakonodajo. Uh, eh, jeziko, je, izrazoslovje, terminologije uporabljali. No, sedaj pa vemo, da so se stvari spremenile. Tudi v Nemčiji. In takrat je tudi Evrop, Evropski parlament izrazil skrb v zvezi z Grčijo, tako kot Eurostat. Zato smo se vedno zauzemali za več pristojnosti Eurostatu. Pogajanja v nekem postopku, podobnem trialogu, bi bila boljša, kakor da smo opustili stvari, kakršne so bile in smo se znašli v tej krizi. Torej, statistični podatki so zelo pomembni in nadaljevali bomo v tem smislu. Nimam za vas vprašanja, lahko vam samo še ponovim, da smo vaši zagovorniki, ko poskušate zagotoviti točne podatke. Če države članice hočejo imeti suverenost, ko gre za njihove podatke, potem imajo pač hočejo imeti suverenost nad BDP-jem, ampak ne vem, potem same odločajo seveda tudi o svojih bonitetnih ocenah, ampak ne vem, če to uh, je zasnovano lahko na brezpogojnem zaupanju. Moramo imeti primerljive podatke. Hvala še enkrat, gotovo se boste vrnili še v prihodnosti. Hvala za zanimivo izmenjavo mnen in hvala za to, da ste nam posredovali svoje globoko znanje o tem, o tem področju. Razno, imamo še kaj pod razno. Ne? Naslednji sestanek bo 14. maja tukaj v Bruslju. Nenavadna časovnica od 16.30 do 20. ure gre za pomembna glasovanja v zvezi z CFD-jem, dvojčkom in hipotekarnimi krediti. Torej 14. maja 16.30 do 20. ure. Nasvidenje.